Ali lahko sprejmemo dnevni red? Eh, spomniti vas želim, da se sestanek eh, prenaša po spletu eh, preko nove aplikacije. Newsletter, okrožnica je na voljo, e-sestanek je na voljo. 30. maja bomo imeli uh, izredni sestanek od uh, eh, 15. ure do 18.30. Please, can you get that in your diary? Prosim, da si to zapišete. Juri eh, je dal povratno informacijo o delovni skupini eh, za intelektualno lasnina komisarja eh, Kreto in Bjenkovska sta sprejela navodila za javno naročilo za praktike. To sem prej pokazala zadaj v dvorani so, če ni dovolj izvodov v vašem jeziku, prosite sekretarijat za dodatne izvode. Lahko sprejmemo zapisnik zadnjega sestanka. E, in sedaj pa izmenjava mnen o virtualnih valutah. Ulrike Trebesius je poročevalka. Ulrike, prosim. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila vsem udeležencem za dobro konstruktivno sodelovanje. Vse politične skupine so podale koristne prispevke. Eh, in eh, potem smo eh, zelo dobro delali na tem poročilu, produktivno, kooperativno, pripravljeni smo bili za kompromise. Zahvaljujem se vsem. Moj dokument za katerega sem eh, do sedaj eh, dobila veliko podpore, je zelo prijazen do tehnologije. Evropa potrebuje inovacije in želimo, da izumitelji ostanejo v Evropi. Želimo pač omogočiti eh, gospodarski uspeh. Eh, torej virtualne valute in distribuirana knjiga transakcij sta nova tehnologija. Ne vemo, kaj se bo iz tega še razvilo in zaradi tega še ne želimo preveč regulirati, nočemo še regulirati zato, da se stvari lahko razvijajo naprej. Če naj bi bile eh, virtualne valute uspešne, eh, lahko iz tega nastanejo impulzi za druge. Eh, imam pa seveda tudi določene skrbi. Transferji so odvisni od tehnologije, deloma jih težko spremljamo in lahko jih izkoristijo za terorizem in kazniva dejanja. Pri gotovini to pripombo Aldeja eh, smo prevzeli, situacija ni nič drugega in eh, kljub samo pa to eh, dopuščamo, ker je to simbol svobode v kompromisih eh, eh, smo vse eh, tematsko uredili 2 do 5, upamo, da bomo to lahko sprejeli v svežnju. Še ni nobenih znakov, da se bodo težave dejansko pojavile. Treba je torej spremljati razvoj SND je predlagala, da naj pozovemo komisijo, naj oblikuje delovno skupino ali da razširi že obstoječo eh, delovno skupino. Pri eh, temi pranje denarja in terorizem eh, smo prišli korak naprej, sprejeli smo predlog ELS in pozvali komisijo naj na vseh eh, presečiščih eh, med virtualno eh, in standardno valuto ravna po mednarodnih standardih. Eh, treba je razširiti tudi menjalne platforme po in tu je treba uporabiti dosedanja regulativna pravila. Eh, za reguliranje tega eh, področja pa je še prezgodaj. Eh, ne želimo zadušiti ustvarjalnosti, želimo omogočiti preizkušanje te valute. Uporabniki bodo v končni fazi sami odločili, katere proizvode bodo uporabili. Mislim, da to odločitev lahko prepustimo državljanom. Naj še enkrat povdarim, nujno moramo informirati uporabnike o tveganjih eh, in eh, vesela sem eh, bila tudi podpore ELS pri tej temi predloga sprememb eh, osem od ELS in devetintrideset eh, od zelenih nisem sprejela in sem tudi dala minus na seznamu za glasovanje eh, zaradi tega, ker se zauzemam za tehnološko neutralnost. To je podprla tudi ALDE in to želim še naprej pustiti v dokumentu. E, tehnologija distribuirane knjige transakcij je zelo zanimiva tehnologija zaradi e, shranjevanja e, informacij. Nekateri menijo, da to ni smiselno za množične prenose denarja. Morda se bodo za prenose denarja v večjem obsegu ponujale druge bolj preproste tehnologije eh, in eh, želim eh, še poudariti, da bom podprla predlog spremembe 9, ki izpostavlja pomen tehnologije distribuirane knjige transakcij ne odvisno od virtualne valute. E, tudi na univerzah je treba e, govoriti o tej e, tehnologiji. Za distribuirano knjigo transakcij pa velja, da jo lahko uporabimo pri organizaciji pravic intelektualne lastnine, pri nepremičninah, pri mnogih drugih področjih. Eh, na koncu se želim zahvaliti vsem za dobro sodelovanje in upam, da bomo jutrišnje eh, glasovanje eh, imeli za skupni uspeh. Prosim, da v svojih političnih skupinah storite vse za to, da bo naša linija dejansko tudi upoštevana v glavnem poročilu. Eh, hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki gospod Trebesius. Eh, z njo je bilo res prijetno eh, delati. Odlično je koordinirala delo poročevalcev v senci. Sledila je tudi prošnjam um, političnih skupin in na koncu je pripravila zelo uravnovešeno uh, poročilo. Torej, tu gre za zelo objektivno poročilo, ki izpostavlja tudi določena tveganja. Naš odbor mora predvsem izpostaviti možnosti novih tehnologiji. Seveda pa mora povedati, kakšna so tveganja novih tehnologij. E, virtualne valute predstavljajo novo tehnologijo, e, ki omogoča hitre, decentralizirane, e, varne transakcije. E, lahko spremljamo celo e, zgodovino e, Eh, prenosov, seveda pa je treba poznati tudi eh, raven varnosti. Eh, Tehnologija distribuiranja knjige transakcij nam omogoča zmanjševanje stroškov transakcij. Čez mejne transakcije so ponavadi dokaj drage in mi želimo eh, te stroške zmanjšati. Eh, sedaj eh, znašajo sedem odstotkov in mi želimo ta odstotek zmanjšati. Eh, mi moramo že zaradi konkurenčnosti zmanjšati stroške čezmejnih nakazil. Mi imamo virtualne valute in z njimi bomo lahko takoj bolj konkurenčni. Vendar eh, so tu seveda tudi določena tveganja, glede tega se strinjamo. Eh, ta tehnologija se lahko uporabi tudi za financiranje kaznivih dejanj in zaradi tega je potrebno reguliranje tega področja. Omenjeno je bilo pranje denarja, financiranje terorizma. To je treba urediti, regulirati, vendar ne pretirano. Omejiti se moramo pri določanju eh, pravil. Torej, ta tehnologija distribuirane knjige transakcij je lahko zelo koristna na eh, številnih področjih. Mi zaenkrat niti ne vemo, kje eh, bomo to tehnologijo uporabili in zaradi tega tudi potrebujemo fleksibilna pravila za to. Pravila pa seveda tudi ne smejo biti eh, prešipka. Mislim, da predlogi sprememb eh, prenašajo pravo sporočilo, eh, mnenje eh, odraža tudi stališča ELS-a in mi bomo to podprli. Nikola Dante. Hvala, li, hvala lepa, gospa uh, predsednica. Najprej hvala lepa poročevalke za upravljeno delo. Uh, hvala sodelavcem in tudi drugim poročevalcem v senci, kajti jaz mislim, da besedilo, ki je eh, pred nami, predstavlja dobro rešitev za eh, težavno temo. Mi vidimo tukaj zelo pozitivne elemente, po drugi strani pa je tu tudi neko tveganje in eh, mi moramo v poročilu najti neko ravnotežje tudi z našimi predlogi sprememb. Eh, torej, mi se s predlaganim eh, mnenjem eh, spreminjamo. Pravzaprav tu vidimo dva pomembna elementa. Najprej se tu razvija nova tehnika, ki nam ponuja tudi nove priložnosti, ne samo na področju virtualnih valut. Dožnost našega odbora je, da zaščitimo eh, potrošnika, ki želi uporabiti te valute. Zagotovljeno mora biti, da ne pride do zlorabe eh, in kraje tega denarja. Tu imamo nekaj pomembnih elementov, tu gre za eh, evropski pristop, za skupno evropsko strategijo, gre za eh, koordinacijo pri teh vprašanjih in zato potrebujemo tudi konkretne smernice, ki dajo potrošniku zanesljive informacije. Tu je zelo pomembna točka v predlogih za spremembe, v kompromisnih predlogih. Eh, predlaga se delovna skupina oziroma uporaba že obstoječe delovne skupine, ki naj bi ocenila eh, inovativnost eh, virtualnih valut, zlasti naj bi ocenila eh, tehniko verige blokov, zato da lahko uporabljajo to valuto vsi, ne zgolj finančne institucije lahko bi naprimer to tehniko uporabljali tudi za uh, e-government, e-vlado. Uh, poročevalka in kolegica Galpelc eh, sta govorili tudi o tveganjih. Uh, teh je kar nekaj. In zaradi tega se morajo opirati virtualne valute na mednarodne standarde in morda bi lahko razširili področje uporabe direktive o pranju denarja eh, na to področje in to bi bilo tudi v duhu kompromisnega predloga spremembe. Eh, torej, razvoja distribuirane knjige transakcij in eh, tehnike verige blokov ne smemo ustaviti. Eh, to je pomembno za finančne storitve. Eh, hkrati pa moramo zagotavljati redne analize in spoštovanje evropskih pravil, ki zagotavljajo delovanje notranjega trga. Hvala lepa poročevalki in tudi poročevalcem v senci. Besedilo, eh, ki ga bomo imeli jutri, vključno s predlogi sprememb bo tudi pomagalo uh, ekonu pri uh, obravnavi te pomembne teme. Virtualne valute so odličen primer inovacij, proces je cenejši, hitrejši. Uh, če sedaj nakažemo denar, traja nekaj dni, ker banka hrani nekaj dni vaš denar. Pri virtualnih valutah pa gre vse takoj. To je koristno za ljudi. Če so dovolj pametni in to znajo uporabljati, so na varnem. Če znajo torej uporabljati to storitev. E, torej mi politiki ne poznamo bitcoinov in poskušamo prepraviti zakonodajo o nečem, eh, česar ne poznamo. E, predlagam, da vsi dobimo, pridobimo nekaj bitcoinov in da spoznamo sistem. To je dobra priložnost in za nas je največje tveganje, da ostanemo konzervativni in s tem škodujemo Evropi, e, raziskavam. Združeno kraljestvo je bilo proaktivno, e, je investiralo denar v raziskave in razvoj tehnologija verige blokov bo svet popeljala v prihodnost. Tu imamo zelo eh, velik eh, preskok, to je perfektna tehnologija, všeč mi je in želim si, da eh, bi imeli pozitivno mnenje o tem in pozitivno glasovanje govori se, da pač predstavlja neko tveganje za potrošnike, spodbuja kazniva dejanja, e, vendar nimamo nobenih dokazov, ki bi to podkrepili. Mi ne smemo posegati e, v to tehnologijo. Dopustimo ji, da se razvije, ko postane bolj razširjena, ko se dokaže, da deluje, potem eh, lahko reguliramo stvari. Mislim, eh, Eh, da ELS eh, e preveč skrbijo transakcije virtualne eh, valute, ki so povsem sledljive. In mislim, da je bolje, če pravzaprav nimamo mnenja, če ne upoštevamo tega, kar sem sedaj povedal. Um, Hvala lepa. Naj izrazim naše mnenje, da so kompromisni predlogi sprememb v pravi smeri, še prav posebno, kar se tiče ozaveščanja potrošnikov in preglednosti. Naj pa izpostavim, da bi morda lahko spregovorili tudi o varstvu osebnih podatkov, vendar pa nasplošno so kompromisni predlogi sprememb spremljivi. Ulrika, do you want to come back on this? Ulrike, sklepne besede. Dank. Hvala lepa še enkrat vsem poročevalcem v Senci, vsem sodelavcem iz ekipe našega odbora, ki ste nas podpirali pri našem delu. Dejali ste že, našli smo dobro rešitev za težko temo. Mislim, da je to uravnoteženo poročilo, ki upošteva tako varstvo potrošnikov, ne skuša prepotencirati potencijalnih kaznjivih dejanj in daje priložnost tem valutam. Hvala lepa, torej še, še enkrat vsem za konstruktivno sodelovanje. Okay. So, um, swap... Tako, sedaj pa se bova zamenjala z gospodom Dantejem, ker bo on predsedoval temu delu odbora, tako da bom jaz potem prevzela vlogo poročevalke. Naslednja točka je torej izmenjava mnen o nadzoru nabave in posedovanja orožja. Torej, jaz sem poročevalka, zato bom predala predsedovanje in se bom osredotočila na poslušanje. Nikola Dante pa je prijazno sprejel, posredo, eh, pre, sprejel predsedovanje. Bene, allora proseguiamo i nostri lavori. Eh. Tako torej, nadaljujemo z našim delom. Smo pri točki 6 našega dnevnega reda, nadzor nabave in posedovanja orožja. Besedo dobi takoj poročevalka gospa Ford. Prosim. Thank you. I know that... Hvala lepa. Vem, da je to področje zelo zanimivo. Dobivali smo veliko elektronskih sporočil in predlogov zainteresiranih strani izven te dvorane. Hvala vsem, ki nas poslušate in za vaše prispevke. V moji državi je v tem trenutku primer pred sodiščem. Gre za 30 različnih kosov orožja, ki so jih našli. Teoretično je to orožje bilo deaktivirano spremenjeno v, v orožje s lepimi naboji, vendar pa potem se v praksi to zelo enostavno reaktivira pred tiho tapi prek Rukavskega zaliva in je, če bi to dobili v roke teroristi, bi se lahko pa, eh, do, napad, kot je bil v Parizu, zgodil tudi v Londonu. Zato skušamo torej zapolniti to specifično verzev v naši zakonodaji. Od leta 1991 imamo zakonodajo na tem področju, vendar pa potrebno je urediti tudi orožje s lepimi naboji. Sedaj bi rada na kratko spregovorila o predlogih sprememb. Naj pa tudi izpostavim, da je zelo pomembno, da veliko poslancev v našem odboru vloži predloge sprememb, da bomo videli različne predloge iz različnih delov Evrope in bomo lahko sodelovali pri pripravi kompromisnih predlogov. Potem pa se bomo pripravili tudi na glasovanje. Torej, na kratko. Kar se tiče orožja s lepimi naboji, akustičnega orožja, moj predlog je, da če gre za streljno orožje, ki je bilo spremenjeno, da se lahko uporabljajo samo slepi naboji, se mora še vedno to obravnavati kot streljno orožje. Predlagam, da to torej ostaje v, ostane v prvotni kategoriji. Nekateri menijo, da bi to lahko bila kategorija B, jaz pa pravim, naj to ostane v prvotni kategoriji. Kar se tiče deaktiviranega orožja, streljno orožje je deaktivirano samo takrat, če je postopek nepovraten. To pomeni, da se orožja ne da več ponovno aktivirati. In zato so komisija in države članice podale izvedbene določbe o deaktivaciji. To je bilo uveljavljeno 8. aprila, vendar pa obstajajo znatne tehnične težave s, s temi določbami in to spostavlja veliko zmede pri državljanih, ki želijo izpolnjevati zakon, vendar pa ker tehnično to ni izvedljivo, je to nemogoče storiti in to ima potem tudi posledice za javno varnost. Zato sem podala nekatere podrobne predloge spremem k tej izvedbeni uredbi, ko sem pa gledala že obseče standarde in tudi kar se tiče tehnične opredelitve sestavljanja in spajanja. Alarmne naprave, to seveda ni streljeno orože, razen če se to lahko spremeni v streljeno orože ali sestavne dele. In v izvedbeni uredbi pravim, da moramo to tudi urediti, to ne sme biti streljeno orože. In tudi replike niso streljeno orože, razen če vsebujejo sestavni del. In ta sestavni del sem uporabila zato, da bi popolnoma jasno povedala, da če ima orožje pomembni sestavni del, potem je to streljno orožje, drugače pa ne. In imam dolg seznam pomembnih sestavnih delov, to ne vključuje nabojnikov, če pa označimo vsak sestavni del, to morda ne bo potrebno z pravnega vidika. Danes opoldne se bom sestala z organi pregona in bom pojasnila, kateri pomembni sestavni deli bi naj bili označeni. To mislim, da je področje, kjer lahko pravimo še nadaljne delo in rada bi slišala vaše predloge. Kar se tiče izmenjavo informacij, zelo pomembno je, da organi kazenskega pregona dobijo informacije, ki jih potrebujejo. Jaz pravim, da bi naj bili to medoperabilni sistemi. Obstajajo pa nekateri pomisliki glede varstva podatkov, tako da bom podala še nadaljne predloge sprememb. Z Europolom se bom tem danes pogovorila. Nadalje, mislim, da manjši trgovci ni nujno, da so povezani prek teh sistemov, vendar pa seveda bom vseeno dala nekaj predlogov spremem glede notifikacije prodaje. To je zelo pomembno vprašanje za francoze, da si bomo lahko izmenjavali informacije. Shranjevanje. Večina držav članic že ima pravila v tej smeri in pravijo, da si želijo minimalno usklajevanje na tem področju. Veliko vas to podpira. Zdravniške preiskave predlagala sem, da bi natančen format za zdravniške preiskave bil prepuščen državam članicam. Vendar pa sistem mora biti spostavljen, ki deluje v državah članicah. To je lahko neprekinjen proces spremljena ali pa samo periodičen. lahko tudi oglašujete prek spleta, vendar pa končni transfer mora biti verificiran iz oči v oči in morate biti sposobni vedeti, komu ste prodali. Predlagam tesnejši nadzor nad prodajo streliva. Kar se tiče posebnih primerov, pa gre za to, da imamo take primere, ko morajo države članice dovoliti naprimer porabo in nakup orožja preizkuševalnicam, orožarjem, proizvajalcem, forezničnim strokovnjakom. In tukaj bi imeli potem izjemo v členu 6, mora pa to biti zelo omejeno in eh, možno samo tam, kjer ni ogrožanje javne varnosti. Prav tako bi potem Torej, države članice si morajo pogledati te posebne primere, naprimer muzejske zbirke in tako dalje, da bodo resnično vedeli, da tveganja ni. Kar se tiče kategorij strenega vrožja, je predlog, da bi naj polavtomatsko streno orožje za civilno uporabo, ki je podobno avtomatskemu vojaškemu strenemu orožju, prestavili v razred A, to bi imelo zelo veliko praktičnih težav pri izvajanju. V Nemčiji, ko so skušali to storiti, to pravno ni bilo izvedljivo. Zato sem predlagala, da bi to kategorijo A7 pustili, kjer je. Vem, da je to pomeno vprašanje na nekaterih državah članicah, vendar pa da bi vaše pripombe na tem področju gotovo. To je pomembno vprašanje za to kategorijo, moramo zagotoviti, da bodo ustrezno kategorizirane in da bodo organi pregona lahko opravili svojo delo. Prav tako pa mora to biti potem usklajeno z različnimi državami. Modifikacija, konverzija. To je bil predlog komisije. Tudi nekaterih manjših sprememb. Tukaj bom podala nekaj predlogov sprememb. Kar se tiče označevanja, pa ni, imam namena, da zajamemo to tudi staro antično orožje. Ne, to ne bo potrebno, to bom pojasnila. In mislim, da moramo imeti tudi pojasnilo, kaj pomeni preobrazba, sprememba streljnega orožja. Odprta sem za predloge, tehnično. Vprašanje je, da predlogov sprememb za polautomatsko streljno orožje še ni za poslanke in poslance, tako da predlagam, da podaljšamo rok za predloge sprememb na naslednji četrtek da bomo imeli torej še dan več na razpolago. V tem trenutku je sreda v povdne, tako pa bomo imeli časa do četrtka. Sekretarjat bo to si bolj podrobno ogledal. Osebno pa mislim, da je pomembno, da uložimo prave predloge sprememb, da imamo pravo formulacijo, namesto da preveč drvimo skozi predloge pozorno poslušam razprave o državah članicah. Sestala sem se z veliko predstavniki in vem, da ima svet tudi veliko različnih tehničnih sestankov in delovnih skupin na to temo. Hvala lepa. Hvala lepa, poročevalka. Tako, sedaj pa začenjamo s poročevalci v Sesenci. Gospa Koraca Bild, prosim. Uh, Hvala lepa za vaše poročilo, Viki resnično cenim delo, ki smo ga upravili skupaj z vami. Hvala lepa vsem strokovnjakom, ki ste nam pomagali skozi tehnična vprašanja. Kajti resnično, to je potrebno ustrezno urediti, da bomo zagotovili varnost državljanom, ne da bi dodajali nepotrebna bremena, birokratska bremena za državljane. Podpiram vaše poročilo pri različnih vprašanjih kategorija strednega orožja, strinjam se omik predloga, ki je bil zelo nejasen in nesorazmeren strani komisije, kar se tiče poautomatskega orožja, ki se ga lahko spremeni v avtomatsko. Sredno orožje, to ne ostane tako kot je, strinjam se tudi z vami, kar se tiče tega, da v isti kategoriji ostane orožje s lepimi naboji, tudi replike, kajti nismo slišali, prepričujočih argumentov, ki bi pomenili dodano, varnost, dodano vrednost za varnost, če bi spremenili kategorizacijo. Kar se tiče najpomembnejših sestavnih delov, zelo pomembno je, da zagotovimo sledljivost. Zelo pomembno je, da imamo skupni usklajeni tržni sistem v EU. Ne strinjam pa se s tistimi, ki želijo označevati vse dele. Slediti moramo obstoječemu protokol ZN, ki govori o označevanju prejemnika, samo prejemnika. Strinjam pa se z vami, kar se tiče označevanja pomembnih sestavnih delov, če je to izvedljivo in če je pragmatično. 25. predlog spremembe, naprimer, da bi naj torej označili telo na bojnike in strokovnjaki pravijo, da morda to ni sestavni del, da to ni izvedljivo. Pogovorimo se o tem. Vendar pa označevanje pomembnih sestavnih delov, ne pa vseh delov, mislim, da je pomembno. To bomo v ELS podprli. Zelo pomembno je tudi vprašanje zdravniških preiskav. Ljudje, ki mentalno ali fizično niso sposobni nositi orožja, ga ne smejo imeti. Strinjam se z vašim stališčem, da priznamo različne sisteme, ki že obstajajo po državah članicah, kjer nekatere države imajo zelo dobre načine. Ko naprimer se lahko zdravniki odločajo in prevzamejo odgovornost za poročanje ali stranke, bolniki so sposobni imeti orože ali ne. Zelo pomembno je, kot ste zapisali v prelogu sprem, da imamo dober sistem nadzora držav članic. vprašanje časovnih omejitev za dovoljenja, da bi to zmanjšali na pet let, naprimer v državi kot je Švedska, imate približno 700 tisoč zakonitih eh, kosov orožja, oprostite 700 tisoč oseb, ki imajo orožje in približno 2 milijona kosov orožja. In to bi bilo izredno veliko birokracije. Organi že pravijo, da so postopki zelo dolgi in prihajajo zamud, tako da to ni pravi način in to ne bi bila dodana vrednost. Seveda, varnost je najpomembnejša, potrebno se je boriti proti nezakoniti posesti orožja. To bi samo dodajalo stroške in birokracijo. Vesela sem, da ste dodali, uvedli varno shrambo, koncept varne shrambe tisti, ki zakonito posedujejo orože, ki uporabljajo orože za šport, v namen, ki je zakonit, ne smejo, seveda orože ne sme biti dostopno otrokom ali tistim, ki bi to uporabili nezakonito. To je torej dober korak naprej. Kar se tiče prodaje nadaljavo, pa mislim, da je potrebno imeti preglednost in preverbo, ne smemo pa spet nesorazmerno prizadeti tisti, ki živijo na podeželju. Mislim, da moramo obdržati prodajo nadaljavo. Imeti moramo zelo dober nadzor, tako prodajalcev kot kupcev. Nisem pa prepričana, da bi v Laponiji, nekje sredi divjine, lahko to fizično preverili ta zadnji korak v postopku prodaje. Mislim, da to tudi ne bi dodalo nič kvarnosti. Dobro, poglejmo si to. Gotovo pa prepovedi prodaje nadaljavo ne smemo imeti. In še zadnja točka, ki je pomembna, je izmenjava podatkov. Seveda, sodelovanja mora biti več, zato pa skušamo tudi posodobiti to direktivo. Želimo si več izmenjave, izmenjave najboljših praks med operabilnost med različnimi sistemi držav članic, zato da bomo lahko razlikovali med zakonitim orožjem in nezakonitim orožjem. Zakonito, ki ne sme priti v neprave roke. In za zaključek se veselim sodelovanja z vami in sodelovanja z ostalimi poročevalci v senci. Pripričana sem, da bomo dosegli pravo ravnovesje, podala pa bom nekaj predlogov sprememb, sem pa vesela, da ste v tem poročilu pojasnili nekatere koncepte predlogov komisije, ki so po našem mnenju bili nejasni in to je bilo potrebno narediti. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Sergio Coferati, SND. Grazie, presidente. Voglio ringraziare. Hvala lepa. Predsedujoči, hvala lepa Viki za upravljeno delo gotovo je potrebno še kaj postoriti. Ne gre samo za zelo zapleten prvotni predlog, potrebno pa je upoštevati tudi zapletene razmere in raznolike razmere po državah članicah. Imamo zelo raznoliko pravno ureditev, tudi raznoliko kulturo. Državljani imajo zelo raznolika stališča, kar se tiče uporabe orožja. Zato moramo obdelati še nekaj tem, o katerih ste govorili, in to bo potem vodilo tudi do predlogov sprememb. Torej, najprej nekaj konkretnih premislekov, kar se tiče označevanja. Zelo pomembno se mi zdi, da označujemo pomembne sestavne dele. Sicer bo obstala možnost eh, demontaže in ponovne montaže in to bi potem bila nezakonita predelava. Z tega bi potem lahko nastalo orože, ki bi bilo nezakonito. Viki je potem omenila minimalne zahteve, kar se tiče izmenjave informacij. To potem omogoča tudi določeno preglednost v tem sektorju. To je zelo pozitivno, kajti to državljanom, še prav posebno tistim, ki nimajo slabih namenov uporabo orožja, naprimer v športne namene. Kar se tiče zdravniških preiskav, Viki predlaga trajno opazovanje. Meni se zdi pomembno, da izpostavimo začetek prvo preiskavo. Potem se lahko potem nadzor prepusti posameznim državam članicam. Pomembno pa je, da najprej imamo uredbo, začnemo z uredbo potem pa prepustimo ocenevanje državnim članicam, kar se tiče psihofizične sposobnosti za posedovanje orožja in da smo realistični pri tem. Kar se tiče muzejev in muzejskih zbirk in zbirateljev, tukaj moramo na tem še delati. Muzeji so eno, zbiratelji drugo. za muzeje, že imamo neposredno prostorsko opredelitev. To je torej zgradba s katalogi, zgradba, ki je namenjena določenemu namenu, zbirateli pa so posamezniki, ki pač zbirajo orožje, ga shranjujejo in v tem trenutku evropske opredelitve pojma zbiratelja ni vendar pa nam to ne preprečuje, da imamo predpise za muzeje in po drugi strani za zbiratelje. Muzeji niso problematični. Pri zbirateljih pa moramo biti previdni. Potrebno bo videti, kako se bo vse skupaj razvijalo prodaja prek spleta. Tukaj se mi zdi prvotni predlog komisije zanimiv. Morda bi lahko poskušali doseči kompromis, ki bi torej izozel strelivo. Vendar pa ključna točka je, da izvedemo postopek identifikacije prodajalca. To mora storiti tretja stran. To ne more ta storiti prodajalec ali stranka. Ne more iti za, self, za samo certifikacijo. To ne zadošča. Lastna izjava ne zadošča. Tukaj mora nek organ, neka tretja stran to prevzeti. in preveriti zakonitost in ustreznost poteka nakupa in prodaje. Kategorija 7. Pri tem se mi zdi pomembno, da pripravimo skupno opredelitev. Podobnost, to se mi zdi preveč nejasen kriterij, To ne bo razrešilo težav, o katerih govorimo. Tukaj potrebujemo objektivne kriterije, ne pa tako nejasno formulacijo, da je določen kosorože podoben drugemu. Morda bi to lahko vodilo celo do omejitve obsega uporabe z besedico podobnost, pa resnično preveč razširimo področje uporabe, da je torej določen kos orožja podoben drugemu, ne, to ne zadošča. To je pravno vprašanje, za katero moramo najti rešitev. Če bo potrebno, moramo potrpežljivo zbrati objektivne podatke. Kar se tiče orožja, ki je bilo deaktivirano, pomembno je, da je sledljivo. Onesposobitev mora biti sledljiva. Ne samo, da se to sporoči, da se potem ne da preveriti. potrebujemo jasne določbe pri tem delu direktive in preverba mora biti pregledna in učinkovita. Prav tako je pomembno zagotoviti sledljivost onesposobitve. Poročevalka je podala dober predlog, ampak vseeno bi rad spregovoril še o nekaterih elementih. Lahko pa rečem, da smo delali v zelo prijetnem ozračju in to se mi zdi pomembno, to se mi zdi pomembno za nadaljne delo. Hvala lepa. Sedaj pa Dita Hrancova, Alde. Hvala lepa. Najprej naj vam čestitam, Viki, za vaš osnutek poročila. Mislim, da je to odlična podlaga za nadaljne delo pri tej pomembni temi. Vedno več pozitivnih elektronskih sporočil. Z Češke dobivam, zadovoljni so nad napredkom na to temo v Evropskem parlamentu pozdravljajo še prav posebno dejstvo, da ste pozorno prisluhnili vsem zainteresiranim stranem, ki so izrazile pomisleke k prvotnemu predlogu komisije. Nekaj vprašanj pa bi rada izpostavila, ker mislim, da bi morali se skupaj še nekoliko bolj uskladiti, zato da bi poročilo bilo še bolj idealno. Popolnoma podpiram vaš predlog, kar se tiče kategorizacije poautomatskega orožja. Strinjamo se s črtanjem predlagane kategorije A7, ki bi prepodovalo polautomatsko streljeno orožje za civilno uporabo, ki je podobno avtomatskemu vojaškemu streljenemu orožju. Ta predlog je bil zelo problematičen od samega začetka in je sporožilo več vprašanj, kot pa našlo odgovorov. Res je, to bi pomenilo veliko praktičnih težav, če bi to želeli ustrezno izvajati. Vseeno pa imamo še dodatni predlog, kar se tiče kategorizacije orožja v besedilo komisije. To je kategorija A6 in po avtomatsko streljeno orožje, ki je spremenjeno iz avtomatskega orožja, to bi bilo prepovedano. Vaše poročilo ima ukrepe glede spremenjenega orožja, s tem se strinjam, vendar pa v tem primeru mislim, da bi morali imeti nekaj več jasnosti iz vaše strani in predlagali bomo predloge sprememb na ta del poročila. Torej, sprašujem vas, ali lahko razložite bolj podrobno, kaj ste mislili s to kategorizacijo. Kar se tiče drugih določb, pozdravljam opredelitev orožja, tudi sestavnih delov strenega orožja, pravil, kar se tiče spreminjanja deaktiviranega orožja, prodaja prek spleta, streljiva in tudi zdravniških preiskav. Še ena točka mislim, da je zelo pomembna, kar se tiče možnosti za države članice, da opredelijo izjeme za posamezne posebne primere za določene kategorije orožja. To nam je manjkalo v predlogu komisije in vesela sem, da je v vašem osnutku sedaj to prisotno. To je pomembno ne samo za javne institucije, kot so muzeji, univerze, temveč tudi za nekatera zasebna podjetja, katerih ključna dejavnost je varnostni ali obramni sektor. Strinjam se tudi z vašimi predlogi, kar se tiče izmenjave informacij med državami članicami. To mora biti eden ključnih ukrepov v tem revidiranem predlogu. V zvezi s tem bi vas rada poprašala, ali lahko dobimo dodatna pojasnila, kar se tiče izmenjave informacij glede odklonitve podelitve licenc za posedovanje orožja. Kako bi to naj delovalo v praksi in kakšna je dodana vrednost takšne določbe po vašem mnenju. Prav tako pa to vključuje tudi določbe označevanja orožja in pomembnih sestavnih delov. Imeli bi torej register, kjer bi točno vedeli, kje je določeno kos orožja, kje je bilo proizvedeno, kdaj, kdaj je bilo uvoženo v EU. In to ne velja samo za orožje, ki bo proizvedeno po tem, ko bo direktiva stopila v veljavo. Hvala lepa še enkrat za upravljeno delo. Naj se zahvalim tudi drugim poročevalcem v Senci. Veselim se nadaljnega sodelovanja in dela na tem področju. Hvala lepa. De, eh, passiamo, eh, non c'è nessuno del gruppo hvala. Tudi nikogar iz eh, skupine GUE, tako da dajem besedo gospodu Tonu v imenu zelenih. Hvala lepa, gospod predsednik. Vi, ki najprej se vam eh, zahvaljujem za vzorno delo, ki ste ga opravili pri tej občutljivi temi za to temo so se mobilizirali državljani. Obstajajo taki, da bo ogrožena njihova osebna svoboda, gre za športne streljce in tako naprej. E, policijske e, službe pa so povedale, da se je v Evropi situacija poslabšala, da je če dalje več trgovine z orožjem in da je treba najti ravnovesje med obrambo e, osebne svobode in eh, pravzaprav splošnim interesom. Eh, to seveda ni enostavno. Hvala za upravljeno delo. Eh, vesel sem bil tudi različnih javnih predstavitev. Tu smo lahko eni in drugi razumeli, da parlament ne želi enačiti poštenih državljanov s teroristi, nihče ne obtožuje športnih streljcev in lovcev, da pomagajo teroristom morilcev, eh, ki so eh, bili krivi za prelivanje krvi v Evropi v zadnjih tednih. Eh, torej, mi želimo preprečiti razširjanje eh, trgovine z orožjem in eh, umore, ki jih eh, izvršujejo ti norci. Eh, mi podpiramo to poročilo, naprimer glede eh, skladiščenja orožja, glede eh, zdravstvenih pregledov, potem eh, sumljivega orožja. Eh, potrebna je platforma, eh, banka, pod, eh, podatkovna baza. Eh, vsekakor eh, se želim eh, družiti temu, kar je povedal Sečo Koferati. Mislim, da je še treba bolj izdelati pravila za replike. Eh, definicija eh, replike ni dobra, da zgleda ali kot igrača ali kot orožje. Torej ta eh, definicija pravno gledano ni primerna. Nekatere replike pa se lahko spremenijo v orožje in te so nevarne. Treba je najti eh, novo besedo, da bo jasno, da se eh, ne uporabljajo replike kot pravo orožje. Potrebujemo tudi nove standarde za eh, onesposobitev, tudi eh, staro orožje mora biti predmet uporabe teh pravil slišali smo, kako je za določene države pomembno, da imajo uh, uh, rezervne vojake, zakaj pa ne. Pomembno je seveda nadzorovati orožje, možno je imeti uh, določena pravila, ne da bi ogrožali vojsko uh, rezervistov. Imam pa težave z eh, mladoletniki. Eh, eh, torej, eh, Gre za darila eh, mladoletnikom eh, in če nekdo podari eh, orožje mladoletniku, potem ne more biti, da v takem primeru ne veljajo pravila. To je treba še bolj natančno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 Spomnim se primera v Montpellieru, eh, ko se je uporabilo orožje iz neke zasebne zbirke. Muzej ima nadzor, eh, varnostne pogoje, ki so boljši kot pri zasebnih zbirateljih. Treba je torej razlikovati med muzeji eh, in javnimi zbirkami na eni strani in zasebnimi zbirateli na drugi strani. če dalje manj težav imam z polavtomatskim strelnim orožjem, ki se ga lahko spremeni v uh, avtomatsko vojaško strelno orožje. Torej, mi imamo probleme z določenimi tipi uh, orožja, naprimer kalašnikov, uh, ki uh, jih lahko uh, spremenijo v avtomatsko streljno orožje. Vem, da smo se o tem veliko pogovarjali. Nekateri med vami želite, da bi pol avtomatsko streljno orožje ostalo v prvotni skupini, v prvotnem razredu, vendar mislim, da to lahko bolj natančno uredimo, kajti eh, policijski organi eh, se ubadajo s tem vprašanjem. Hvala lepa za dosedanje delo. Veselim se naslednjega sestanka poročevalcem v senci eh, in upam, da bomo na tem našli konsens. Hvala. Tudi od eh, FDD-ja ni nikogar, tako da dajem besedo predstavnici Trocinski iz ENF. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala lepa, gospa Ford, za upravljeno delo, ki seveda upošteva skrbi naših državljanov. Pravzaprav eh, eh, bi spregovorila o predlogu spremembe ena. Menite, da to ni zadosti. Imeli smo veliko pogovorov s civilno družbo, pa združeni športnih streljcev, lovcev in tako naprej. Eh, državam članicam puščate eh, dovolj svobode, naprimer pri shranjevanju in tako naprej. O tem bomo lahko še govorili na naslednjih sestankih. Eh, zbiratelji podpirajo predlog spremembe 14. Eh, torej komisija govori o tveganju trgovine eh, s takim orožjem. To se nam zdi eh, pretirano. V primeru Toluza je šlo za zasebnega zbiratelja, vendar očitno je pri njemu prišlo do uloma. Predlog sprememb Budimpeš 15, e, tu je treba e, podariti še odgovornost. E, torej, seveda morajo tudi posredniki imeti neko odgovornost, prevzemati odgovornost, saj oni povezujejo kupce in prodajalce. In, ta, eh, in zaradi tega je treba tudi spremeniti predlog 4a. Eh, potem registracija in podobno. To je lahko problem, vsaj v Franciji. Eh, francoski orožni list pravzaprav uh, je ponavadi poln napak. Tega ne pravimo uh, mi iz ENF, to pravijo naši strokovnjaki. E, torej za Eh, izmenjavama državami potrebujemo dobre orožne eh, dokumente in eh, zaradi tega morajo tudi te stvari biti jasno opredeljene v poročilu. Potem predlog spremembe 21. Spletna trgovina, spletna prodaja. To je v nasprotju z prodajo nadaljavo, spletno prodajo. Tu prodajalec Eh, ne preda eh, orožja kupcu v roke. Nikjer eh, ni govora o kraju nabave, naročila. Izhajate iz tega, da je oboje v eni eh, državi, kaj pa če eh, je eh, prodaja v drugi državi ali pa celo zunaj Evropske unije. Potem znaki, znaki delov, kjer bi bilo ja, serijska številka, proizvodnja in podobno. S tem imamo dva problema. Ogrodje pištole je lahko iz plastike in tu je težava eh, z označevanjem. Eh, če imamo pa zgodovinsko staro orožje, bi se z eh, znakom pravzaprav zmanjšala vrednost tega orožja. Potem streljno orožje razreda A in B, potem polavtomatsko streljno orožje, orožje za civilno uporabo, ki je, se spreminja eh, v avtomatsko vojaško strelno orožje. Tu imamo pač eh, deloma eh, zelo razširjeno orožje in če imamo to določbo, bi potem kriminalizirali določene imetnike orožja. Mi predlagamo spremembe, ki gredo eh, v smer, ki sem jo nakazala. Treba se je torej dejansko boriti zopr trgovino z orožjem in eh, izogibati in preprečevati se eh, moramo atentate. Če imamo fanatike in in mafijo v Evropi, eh, potem nič ne bo pomagalo. Svobodna izmenjava oseb eh, in eh, blaga je nekaj, o čemer moramo razmišljati, če želimo preprečiti tveganje atentatov in napade teroristov zintervenile 12. Eh. Tako, 12 vas je še zaprosilo za besedo. Nimamo več veliko časa, tako da vsak dobi samo eno minuto za svoj prispevek, tako da bo lahko na koncu svoje odgovore podala tudi pričakovalka in pa predstavnik komisije. Gospa Mici, hvala lepa. Rada bi govorila malteško, zaradi tega, ker to. Eh, veliko maltežano zelo zanima, ampak eh, zaradi tehničnega problema bo morala govoriti angliško. Čestitam poročevalki za pripravljeno poročilo, gre za korak v pravo smer. Ehm, črtati moramo omembe povezave med terorizmom in eh, ljudmi, ki zakonito posedujejo orožje ali pa za zbiralci. Prav tako je dobro, da spoštujemo načelo subsidijarnosti, recimo v petem členu, kjer govorimo o sistemu spremljanja, recimo zdravniških pregledih. Vendar pa bi besedilo morali še delno izboljšati, določene sisteme nadzora in spremljanja že imamo. Dobro je, da ste, gospa Ford, tukaj upoštevala tudi stališče malteš, eh, malteških lastnikov orožja. Mislim, da bi morali imeti eh, tehnično eh, dovršene sezname, zato da ne bo prihajalo do zlorab, do pomot. Status quo lahko ostane samo tam, kjer ni dovoljšnih dokazov za potrebne modifikacije. Volemic. Hvala. Naslednja govornica, hvala lepa. Čestitam Viki za uravnoteženo poročilo. Veliko dela je bilo upravljenega, veliko dela pa nas še čaka. Osredotočila bi se na vprašanje zbirateljev. Mislim, da ni upravičeno, da bi zbiratelje vključevali v to poročilo iz preprostega vzroka. Če je cilj tega poročila, da bi uravnotežili javno varnost in eh, dostopnost do orožja, eh, potem se mi res ne zdi primerno, da bi tukaj zbiratelje prikazali kot vzroke za terorizem. Eh, mislim, da bi morali bolje vse skupaj definirati, potrebujemo zakonodajno definicijo tega, kaj točno so zbirateli orožja verjetno bi morali ti imeti tudi licenco, zato da bi jih lahko bolje spremljali, nadzorovali, ne moremo pa jih metati v isti koš kot eh, teroriste. Kar se tiče spletne prodaje, eh, tukaj bi povdarjala, da ne smemo razlikovati, diskriminirati med državami, ki so otoki, kajti eh, otoške države lahko samo preko spleta kupujejo orožje. Je pa to pod nadzorom vsaj tako je na Malti, tako da tudi spletna prodaja je lahko podvržena nadzoru, zato tukaj ne smemo diskriminirati. Gospod Halahav. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospe Ford za dobro upravljeno delo. No, obstajajo pa še neke podrobnosti, ki bi jih lahko izboljšali. Pravilno ste zavrnili predlog komisije, da bi prepovedali določeno semiautomatsko orožje samo zaradi njihovega izgleda, torej kategorija A7. Prav tako pa bi morali zavrniti predlagano kategorijo A6, gre za prepoved pa avtomatskih eh, orožij, ki so bili spremenjeni oziroma modificirani iz avtomatskega orožja. To bi imelo hude posledice za državljane, ki posedujejo takšno orožje. Prav tako je težko razlikovati med eh, avtomatskim in avtomatskim orožjem. V 13. predlogu spremembe eh, poročevalka predlaga, da bi zbiratelji lahko obdržali orožje iz kategorije A7, vendar pa mislim, da bi morali oni imeti tudi pravico do tega, da prodajajo in kupujejo takšno orožje. In pa mm, na nazadnje mislim, da bi morali. Um, črtati časovno omejevanje licence orožje. To samo povečuje negotovost, ne prispeva pa k varnosti. Gospod Karas. Hvala lepa, zahvaljujem se poročevalki, pa tudi kolegom in kolegicam za to, da so se te razprave lotili stvarno. Kaj če preberem, kakšne izjave za tisk, recimo gospoda Obermajerja, no njega spoh sedaj ni tukaj, potem oni pravzaprav izkoriščajo to direktivo za pluvanje po Evropski uniji. Mi smo k vsej stvari pristopili stvarno, zato je zelo uh, zaslužna tudi poročevalka. Ta direktiva sedaj eh, jasno izjavlja, da zakoniti lastniki orožja niso grožnja za varnost in da je treba razlikovati med kaznivo zlorabo in zakonito uporabo orožja. Eh, pravilno je tudi to, da smo v srčiko te direktive postavili lastniki orožja in vesel sem, da je tukaj Paolo Rübih. Rü Rü v državah imamo različne tradicije, različno zakonodajo, različne izkušnje in poročevalka opozarja na to, da je treba te razlike spoštovati, da je treba poskrbeti za medsebojno prepoznavanje. Eh, in, eh, no, vložili bomo sicer še nekaj predlogov sprememb, vesel sem podalj, podaljšanega roka za vložitev sprememb. Hvala, kolega Švab. Znam. Hvala lepa kratek bom, eh, lahko se strinjam za kolegom Karasom. Če si ogledam vsa pisma iz mojega volilnega okrožja, eh, se vedno znova ta navezujejo na to, kaj je predlagala komisija. Eh, no, glede na to, kar je povedala Ana Koraca Bir, glede na predstavitev poročil, poročevalke se mi zdi, da tukaj ne gre samo za bolj stvaren pristop, ampak gre za to, kako lahko uredimo področje uh, strelnega orožja na ta način, da bomo vsod po Evropi dosegli isto stopnjo uh, pravne gotovosti. No seveda so napadi v Parizu uh, sprožili marsikatero razpravo. No, ko gre za spletno prodajo, se strinjam z tem, kar je predlagala porčevalka. E, licenca za orožje naj ostane takšna, kot je. Ko gre za kategorije orožja, pa moramo preveriti vsak posamezen predlog, ne da bi pri tem e, ogrožali tiste, ki so zakoniti lastniki orožja. E, poročilo gre v pravo smer. Sem se zahvaljujem za konstruktivno sodelovanje. Tako se da bom prebral celoten seznam. Grapini, Dalton. Jahunsari. Prego, Žini. Grazie. <laughs> Mulțumesc foarte mult. Ah, sorry. <laughs> merci, merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se eh, poročevalki za državno delo, eh, saj gre za zelo čustveno eh, tematiko težko je eh, povezovati eh, strelce, športne strelce s teroristi, vendar dejstvo je, da obstaja neka prehodnost med zakonitim in nezakonitim trgom in zaradi tega je ta direktiva potrebna. Eh, torej, ne bom govorila o stvarih, kjer se strinjava. Izpostavila bom težave. Kaj je treba pojasniti? Torej, definicija streljnega orožja ta je nekoliko nejasna, vendar delamo na eh, bistvenih elementih eh, in eh, na definiciji leteh. Potem pa zdravstveni predlogi. Rekli ste, da so potrebne zdravniške preiskave. Tu je treba še obliko določiti. Potem pa razreda A in B Torej, treba je delati na eh, tehničnih kriterijih, eh, predlog gre v pravo smer. Več težav imam eh, z, z zahtevo po zavrnitvi predloga komisije. To je pravzaprav nesmiselno, saj je besedilo treba popraviti. V predlogu spremembe 12 Eh, govorite o orožju za samo obrambo eh, in eh, govorite potem tudi o muzejih, spirateljih. Tu imate pač problematične opredelitve. Potem za mladoletnike tudi tu se mi zdi okvir preširok. Gospa Grabini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 ometi svobode državljanov. Zaščititi jo hočemo. Štiri stvari me zanimajo. V prvotnem eh, besedilu komisije nič ne piše o eh, zdravstvenem stanju imetnikov orožja, mentalnem in fizičnem. Treba je predvideti zdravniške preiskave. V Srasboru sem govorila s predstavnikom komisije o mladoletnikih mlajših od 18 let, ki imajo pravico do eh, strelnega orožja za lov. Eh, tega ne moremo sprejeti, torej glede tega bom predlagala spremembo. Ne moremo sprejeti za misel, da bi eh, mladoletniki imeli lovsko orožje. Eh, potem naslednje, sledljivost. Kaj počne nekdo s svojim orožjem v danem trenutku? Dobro, eh, orožje je možno imeti, če ima oseba eh, dovoljenje. V tem trenutku seveda potrebuje tudi potrdilo o zdravstvenem stanju. Torej vse te predloge bom predložila tudi v pisni obliki. Treba je pojasniti stvari tudi glede spletne prodaje. Treba je. Eh, vedeti, kakšne eh, je položaj posrednikov, saj teh ne moremo kar tako kontrolirati. Hvala lepa gospe poročevalki za dobro opravljeno delo. Poročilo gre v pravo smer. Če je naš cilj zagotavljanje večje varnosti v Evropski uniji, potem moramo razmisliti tudi o pravih ukrepih, o takšnih, ki ne bodo kontraproduktivni. Ne smemo jemati orožja zakonitim lastnikam, lastnikom, seveda pa ne moremo dati orožja tistim, ki mentalno ali fizično niso zdravi. V Češki republiki bi lahko naleteli na probleme, če bi želeli omejiti kroge lastnikov orožij. Potem bi lahko mm, nekateri kar naenkrat se zanašli mm, v pravni negotovosti. Imamo na tisoče lastnikov orožja trenutno na Češkem. Predlog je dober,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 Mislim, da gre poročilo Ford v pravilno smer. Na češkem poteka široka razprava o tej temi eh, neslutenih razsežnosti, sploh ko gre za evropske zadeve. Eh, tako da želel bi izpostaviti dve točki. Prvič, mi eh, zadovoljni smo, da A7 ni več vključena v direktivo. Imamo pa podobne pomisleke pri kategoriji A6. Morda bi lahko gospa Ford kaj več povedala o tem. Ko gre za konverzijo polautomatskega orožja in če se to zgodi pod nadzorom oblasti, potem bi 40 tisoč zakonitih po otomatskih orožji v Češki republiki kar naenkrat postalo nezakonitih, če ostane kategorija A6. Če naj ta kategorija ostane, potem bi za to morali imeti dobro utemeljitev. Jaz osebno mislim, da bi jo morali črtati in enako velja za označevanje vseh delov orožja. To ne bi smelo imeti retroaktivnega učinka. Gospod Dalton, hvala lepa, zahvaljujem se poročevalki, dobro se je posvetovala z vsemi udeleženimi stranmi in zato je njen predlog uravnotežen. Um, Dobro, vesel sem, predloga spremembe 85, upam, da bo sprejet. Mislim, da skuša poročevalka zapolniti vrzeli v sedanjem sistemu, želi poskrbeti za več pravne gotovosti, opravlja dobra delo v zvezi z kompleksnim področjem, ampak še vedno me skrbi v beseditev besedila komisije. Ni prav, da se osredotočamo na zakonita orožja, torej s tistimi, ki že spoštujejo uh, zakon, ampak problematične so problematično je predvsem nezakonito orožje, ki ni vedno izsledeno, če pa je v zvezi s tem ni ustrezne izmenjave informacij. Imamo način za slajenje orožju, ampak eh, pogosto se to dogaja zunaj meja Evropske unije, ne uporabljajo jih ljudje, ki želijo igrati po pravilih. Tako da bi apeliral na vse izmed vas. Prosim, ne kaznujte zakonite lastnike orožja, zato ker se nismo sposobni soočiti z problemom nezakonitega orožja, kajti to ne bo rešilo naših problemov. Hvala lepa, gospod Lopes Isturic. Gospod Lopes Isturic, hvala, govoril bom špansko. Razumem razburjanje številnih lovcev v Španiji zaradi tega novega predloga komisije. Namreč Eh, Španci smo že dolgo opozarjali na vprašanja grožnje terorizma, ampak eh, eh, seveda želimo sedaj sodelovati tudi pri pripravi tega predloga. Prav gotovo bodo tudi španski lovci Eh, poskrbeli oziroma se strinjali s tem, da ta zakonodaja moje, mora napredovati, eh, sploh v luči boja proti terorizmu. Čestitam uh, eh, Viki Ford za, za ta predlog. Uh, no, ko gre recimo za zakonodajo, imamo v Španiji močno zakonodajo. Uh, Guardia Civil ima nadzor nad orožjem lovcev, recimo. Uh, Eh, torej, ko gre za zbiratelje, za licence, to je v Španiji že dolgo urejeno. So pa to vprašanja, ki so pereča, predlog komisije še ne ponuja, eh, predlog Wikifor še ne ponuja popolnega olajšanja, ampak smo se pa sedaj te zadeve lotili bolj resno. Eh, sam bom uložil nekaj predlogov predlog, predlog sprememb in seveda bom pri tem skušal upoštevati različna stališča. Tästä tulee vahva statement siihen suuntaan. Lisa Jakonsari, to je močna eh, izjava, močno sporočilo. Evropski parlament se želi postaviti naproti, nasproti nezakonitemu orožju. Eh, no, nekaj je uh, tukaj še tehničnih problemov, recimo klauzula o izjemah, ki je bila dodana k šestemu členu. Imam vprašanje, ki ga želim zastaviti. Gre za dva široka pojma. Torej, govorimo o izjemo za samo obrambo. To pa bi lahko privedlo do čudnih tolmačen in o neprimernega ravnanja vse skupaj bi lahko šlo v napačno smer. Se pa zahvaljujem poročevalki za te. Imamo finito gli interventi, imamo ancora qualche minuto. Tako, s tem smo zaključili seznam govornikov, imamo še nekaj minut, besedo dajem komisiji in potem še poročevalki. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, samo minutko ali dve mi menimo, da je poročilo uh, gospe eh, Ford dobro, da izboljšuje predlog komisije, vsebuje dobre elemente. Uh, dve točke bi izpostavil. Področje uporabe direktive, uh, kot veste, pri muzejih smo že rekli, da je upravičena fleksibilnost. Uh, ta fleksibilnost pa ni uh, upravičena za zbiratelje. Zbiratelji morajo uh, izpolnjevati iste pogoje kot uh, uh, športni strelci. Ne smejo imeti aktivnega vojaškega uh, orožja doma. Se pravi, za njih eh, morajo veljati iste določbe kot za športne strelce. Eh, potem pa izjeme za kategorijo A. Eh, mi vemo, da so določene izjeme pomembne, vendar po našem mnenju je sedanja formulacija zelo fleksibilna in izjema mora biti omejena, če je to potrebno zaradi varnostnih razlogov. Pomislimo na finsko in rezerviste. kategorije orožja so seveda zelo pomembna točka. Komisija noče prepovedati eh, Eh, so polavtomatsko eh, streljno orožje, temveč samo tiste, ki se eh, je podobno vojaškemu streljnemu orožju in ki lahko povzroči masakre. To je orožje, ki ga prodaja izraelska vojska ki je spremenjeno v polavtomatsko orožje, pa je dejansko vojaško orožje. Se pravi, to orožje naj ostaja pri vojski in ne pri zasebnikih in strinjamo se s tem, da je treba določiti tehnično tehnične kriterije. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala. Besedo dajem še poročevalki. Okay, I'm going to try and be brief, but I also want to respond to some of the comments that have been brought. Kratka bom, vendar bom uh, odgovorila tudi na nekatere komentarje. That I've written down the points. On... Spletna prodaja. Mislim, da moraš na neki točki preverjati, kdo kupuje orožje. Če gre za neko izjemo, recimo za oddaljena podeželska območja, dobro, potem lahko predvidimo tudi izjemo. Ne moremo pa dopustiti, da spoh ne bi imeli nadzora nad spletno prodajo. Tudi izvorno besedilo komisije je bilo preveč restriktivno, spoh nisi mogel oglaševati v redu, ampak treba je zagotoviti neko verifikacijo, preveriti, ali res prodajaš osebi, ki ima vse, vsa potrebna dovoljenja za to. Kar se tiče onesposobljenega orožja in eh, sistema slejenja, o tem je govoril Sergio. Mislim, da ni prava rešitev to, da skušaš vsem, vsemu deaktiviranemu orožju slediti. Takšnega orožja je na sto tisoče in res ga ni možno ponovno uporabiti. Narejene so bile nepovratne spremembe in res ne vem, če bi bilo praktično, da bi imeli sedaj podatkovno bazo o vseh teh kosih orožja. Zato sem eh, rekla, da so potrebni močni, strogi standardi, tako da bomo lahko zagotovili, da orože, ki je bilo enkrat deaktivirano, ne bo več moglo delovati. Skratka, tega orožja več ne bo možno uporabiti. Kar se tiče bistvenih sestavnih delov, označevanja, to je zapleteno ravno kar je poročevalka socialistov rekla, da bi morali označiti vsak bistveni element, ampak nek eh, italijanski proizvajalec pa je rekel, da to preprosto ni izvedljivo. Tako da tukaj bi potrebovali še nekaj več strokovnega tehničnega znanja, da bi vedeli, kateri sestavni deli morajo biti označeni. No seveda to ne sme veljati za uh, zgodovinske kose. In naj se kar na to navežem, na zgodovinska orožja, muzejske urednosti. Sama sem skušala najti ustrezno ureditev za muzeje, za zbiratelje oziroma spohločiti ta dva to, pojma, muzeje in zbiratelje. Pogosto gre tukaj za prekrivanje. Ponekod je lahko zbiratelj eh, kakšna dobrodelna organizacija, potem se to nekako uh, prekriva z muzeji. Ne vem, skušali, skušala sem zajeti vse te različne oblike. In zapisati nekaj v smislu tega, da ta, te organizacije ali posamezniki lahko dobijo omejene avtorizacije. In uh, potrebujemo specifične informacije o tem, kako, trenutn, kako točno te organizacije delujejo. Dobro, nekateri muzeji želijo sedaj, eh, da bi bili izjeme, ampak jaz mislim, da bi bilo najboljše, da bi imeli stroge omejitve okrog tega, kdo lahko dobi takšno dovoljenje in pod kakšnimi pogoji. To je bil vse moj predlog dita, kar se tiče izmenjave informacij. In a, uh, o tem, kako posamezne države članice izmenjavajo informacije o tem, komu je bilo zavrnjeno dovoljenje za streljno orožje. Ravno zaradi tega se bom sestala z Europolom. Mislim, da ni možno, da bi se kdo iz Francije lahko vključil v recimo češko podatkovno bazo. Mislim, da ta sistem ne bi deloval. Ne vem, ali mora se skupaj iti preko Europola ali preko nacionalnih kontaktnih točk, ne vem. V zvezi s tem bom podala še nekaj dodatnih predlogov. Kar se tiče kategorija 6 na 7. Tukaj bi potrebovali še nekaj več predlogov. Dobro vemo, da eh, ubeseditev za A7 ni bila dobra, nekateri kritizirajo tudi A6. Komisija je sedaj spet eh, začela celotno razpravo o nekem drugem tipu orožja, tako da tukaj bo treba še razmisliti o tem, kako vse skupaj najbolje urediti. Potem označevanje in označevanje, ki bi naj veljalo samo za na novo proizvedeno orožje. Jaz mislim, da bi večina sodobnega orožja že morala imeti ustrezne označbe. to označevanje bi moralo dobro delovati, se pa strinjam s tem, da to ne bi smelo veljati za antično orožje ali pa drugo zgodovinsko orožje. Potem naslednja točka. Mislim, da bi muzeji in zbiratelji lahko še naprej imeli svoje zbirke. Nisem hotla uh, svojega predloga oblikovati tako, da bi dala vtis, da oni ne morejo dodajati novih kosov v svoje zbirke. No, če tukaj eh, ubeseditev ni jasna, bom lahko to popravila. Kar se tiče mladoletnikov, zgleda, da se tukaj stališča razhaja, morda bomo morali o tem glasovati potem pa še sama obramba. Morda bi lahko se osebno pogovorila z dvema poslancema, ki sta spregovorila o tem. Vem, da na Severnem Irskem, recimo, če gre za osebe, ki so žrtve grožen, so včasih dobile dovoljenje za poseben tip orožja. Eh, ni pa to bilo namenjeno za splošno javnost. Vem, da eh, je bilo tako celo z enim izmed naših kolegov. Ne velja pa to za vse, ki bi rekli, meni grozijo, zato potrebujem posebno orožje. Tu je šlo za zelo omejene, specifične primere. Šlo je za ljudi, ki so se znašli v Eh, situacij ogroženosti, eh, skratka, in tako bi moralo biti tudi v vseh drugih državah članicah. Še replike. Vse, kar lahko spremenite v orožje, je v skladu z členom en, z prvim odstavkom prvega člena že smatrano za orožje. Če pa nekaj nima tipičnih sestavnih delov orožja, pa je eh, seveda takšne, eh, jih potem takšnih eh, elementov ta člen ne pokriva. Tako sedaj smo zaključili z našim.